konkretneje pomagati. Škandal je, da tega do sedaj še nismo naredili. Thank you. And I'd also like to... Hvala. Tudi jaz bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega besedila. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je to besedilo dober temelj, na katerem lahko delamo naprej. Mislim pa, da bi bilo treba konkretno se osredotočiti tudi na poglavje o adaptacijah oziroma prilagajanju na podnebne spremembe. Konec koncev govorimo o naših, eh, od, naši odgovornosti za zmanjšanje izpustov, istočasno pa morda nekoliko pozabljamo na to, da bi morali imeti ambiciozne sporazume in odločne politike tudi na področju prilagajanja. Kar zadeva ambicioznost eh, tega besedila se strinjam s prejšnjimi govornicami in govorniki. Mislim, da bi morali govoriti o 40 odstotkih kot uh, cilju, ki ga hočemo doseči, ne pa 25 odstotkih zmanjšanja emisij. Kar zadeva zneske uh, financiranja v osmem odstavku tukaj govorimo o konkretni številki, vendar je ta preniska po mojem mnenju. Če že hočemo eh, neke številke citirati, potem moramo biti bolj ambiciozni. Če že govorimo o financiranju, pa mislim, da ne bi smeli govoriti zgolj in samo o tem, kaj naj bi financirali, temveč bi morali kaj reči tudi o mehanizmih financiranja. Še zlasti, če bomo nekatere predloge odbora za razvoj ugradili v ta predlog resolucije. Tudi iz našega stališča se moramo bolj konkretneje zavezati, eh, ko gre za dialog z svetom in eh, nekako položiti na srce svetu, da je bolj konkreten pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev. Mislim, da tudi nov pristop k tehnološkemu sodelovanju, eh, potem transferu, prenosu tehnologije, moramo biti bolj konkretni, bolj odločni. In mislim, da moramo govoriti tudi nekje o uh, eh, ničenem uh, eh, neto krčenju gozdov v prihodnosti. To, kar moramo jasno povdariti, je naslednje. Po eni strani moramo seveda povdariti potrebo po zmanjšanju izpustov v industrializiranih državah, po drugi strani pa moramo povdariti tudi pomoč državam v razvoju, kajti lete vsekakor pričakujejo uh, pomoč in brez pomoči ne moremo mi od njih pričakovati, da bodo spoštovali mednarodne dogovore in da se bodo zauzele za ustrezne ukrepe. Hvala, Corinne Lepage. Najprej bi se pridružila vsem eh, predhodnicam in prehodnikom, ki so uh, se zahvalili vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega predloga resolucije. Konec koncev ne smemo pozabiti, da smo mi, evropski poslanci, zastopniki evropskih državljanov. Prejšnji teden je v 15 državah po svetu, tudi v državah v Evropski uniji, prišlo do soglasja o tem, da se bodo ljudje v ljudskih forumih eh, začeli pogovarjati o podnebnih spremembah in o tem, kaj lahko vsi naredijo. Najprej imamo tako imenovane brik države, torej Brazilija, eh, Rusija, Indija in Kitajska in potem imamo še druge eh, skupine držav. Vse te so se odločile sodelovati na forumu na spletni strani, ki vam jo lahko posredujem naknadno. Odločili so se za bolj ambiciozen pristop in to, kar se meni tudi zdi tukaj zelo pomembno, je, da je 80 odstotkov vseh držav na jugu in 47 odstotkov držav na severu vključenih v te spletne forume. Podnebne spremembe torej niso samo zadeva bogatih eh, držav ne spomnim se točno številke, ampak več kot 60 odstotkov vseh udeležencev v teh forumih iz vsega sveta je se zauzemalo za 35 do 40 odstotno globalno znižanje izpustov. Če, torej, če mi govorimo o 25 odstotnem, potem govorimo o bistveno nižjih številkah, kakor so pričakovanja naših državljanov ali ljudi po vsem svetu. Torej, ta dokument je zanimiv brati. In Tudi najmanj eh, razvite države in, oziroma njihovi državljani so se zauzeli za eh, to, da naredijo nekaj tudi v lastni državi za zmanjšanje emisij. Samo 16 odstotkov udeležencev tega foruma Eh, iz južnih držav oziroma držav južne hemisfere je bilo proti temu. Skratka, bistveno več udeležencev iz eh, Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske je bilo za to. Vem, kako potekajo takšni forumi. Vemo, da okoli 400 strani uh, je nastalo kot eh, neke vrste priprava za eh, konferenco v Köbenhavnu. Vendar mislim, da če so naši državljani ambiciozni, bi morali tudi mi biti. Eh, to je prva stvar. Drugo, Severna in Južna Amerika. In zlasti ZDA. Mislim, da moramo doseči stotstotno privrženost našim ciljem so strani ameriške delegacije in mislim, da oktobra ko bomo razpravljali o tem in ko bomo eh, obiskali parlamentarce v ZDA bi morali se bolj konkretneje pogovarjati o tem, kaj lahko organiziramo, morda preko uh, svetovnega spleta za to, da mobiliziramo ne samo evropske državljane, temveč tudi ameriške državljane. Tisti, ki so sodelovali na teh forumih, o katerih sem pravkar govorila, so zanimivi ljudje, če njihovo ozadje proučimo. Udeleženci iz sedmih zvezdnih držav ZDA so uh, se zauzemali za bistveno strožje zaveze in večje zaveze, kakor uh, so tiste, za katere se uh, eh, zauzema administracija predsednika Obame. Torej, ZDA moramo pritegniti. In še nekaj, preden končam, gospod predsednik. Financiranje. O tem so govorili že predgovorniki. Torej, če ne bomo zagotovili uh, javnih sredstev, potem mislim, da ne bomo dosegli veliko. Nek mehanizem, ne vem, nek davek na promet ali nekaj podobnega moramo eh, vzpostaviti za to, da bo prvič prišlo do sprememb v industriji industrijskih panogah na severu in prilagajanju v industrijskih eh, panogah na jugu tega sveta. Kolegice in kolegi, govorimo o tem, da se moramo mi spremeniti v našem vedenju in obnašanju, da bomo uspešno se borili proti podnebnim spremembam. In tukaj ne smemo stati na mestu. Hitreje se bomo mi premaknili, hitreje bomo uh, pritegnili tudi državljane in na ta način bomo lažje dosegli nek eh, napredek. Na ta način bomo resnično prišli do ciljev, ki smo si jih zastavili. Hvala. Torej, internetna kampanja evropejcev, namenjena ameriškim senatorjem, je bila omenjena. Torej, uh, vsi so mi rekli, da se ZDA osredotočajo predvsem na Kitajsko, ne pa na Evropo. Pomembno za njih je, kaj bodo dosegli s, uh, v pogovorih s Kitajsko. In videti je, da ZDA tukaj drugače gledajo na stvari. Evropejci za američane niso tako pomembni, kakor Kitajci. In to je seveda lahko pomemben uh, problem v prihodnosti. Karl Schlüter. Tak, Jag var ju på... Eh, Hvala, gospod eh, predsednik. Sam sem ta ponedeljek zastopal naš odbor v Stokholmu, ko smo razpravljali o eh, škodi v naših gozdovih. Takrat sem spomnil, vse na našo resolucijo iz aprila letos. Sprejeli smo dobro resolucijo, ki, se, nanašale, eh, ki se je nanašala na gozdove. Tam smo govorili o pravici eh, ljudi do eh, varovanja njihovih gozdov, do varovanja plantaž in tako naprej. To je bila pomembna resolucija. Potem druga stvar, 40 odstotkov mora biti naš cilj, če hočemo sploh biti verodostojni, ko govorimo o dveh stopinjah Celzija. Mislim, da imamo 50 odstotno možnost, da nam bo uspelo ta cilj tudi uveljaviti v Köbenhavnu. Teh 30 eh, milijard eh, evrov v tem predlogu resolucije, hm, to številko je treba povezati s tem, kar počnemo doma torej najmanj 40 odstotno znižanje pri nas doma in potem moramo zagotoviti finančna sredstva, da bomo bistveno znižali tudi emisije v drugih državah, torej 40 odstotkov v EU in ZDA. Seveda pa moramo pomagati tudi drugim. Potem je še ena razsežnost, ki jo pogrešam tukaj. Omenili ste že, kako pomembna je Kitajska, kako pomembno je pritegniti Kitajsko v naša prizadevanja. Če hočemo to narediti, moramo eh, Kitajcem zagotoviti dostop do našega trga učink, energetsko učinkovitih eh, proizvodov solarnih celic in tako naprej. Torej, omogočiti jim moramo, da bodo izvažali takšne proizvode tudi k nam. Moramo odpraviti torej ovire, ki obstajajo za njihov izvoz v EU. Evropska unija je največji trg za obnovljive vire, energetske vire, za energetsko učinkovite proizvode. Mislim, Če govorimo 20-30 odstotkih, torej 30 odstotkov bi moral biti naš cilj oziroma 40 odstotkov, kar je dobro tako za gospodarstvo, kot tudi za naše okolje. Potem še nekaj. Stari sporazumi. Naprimer, Španija ima za 35 odstotkov više izpuste, kakor je bila zaveza iz kiotskega protokola in težko si predstavljam, da bo dosegla cilje do leta 2012. Razen, če seveda ne bo eh, prevzela odgovornost za interne ukrepe. Torej, ne vem, kako bo stvar sploh eh, funkcionirala v Španiji. Potem nekatere, obstaja tudi države, ki so šele 10 odstotkov kiotskih ciljev dosegle. Torej, ne vem, če hočemo, da nas bodo ljudje jemali resno in verodostojno, potem moramo tudi doma pospraviti malce hišo. Eh, to zlasti velja za naše pogovore, naprimer z Kitajsko. Še nekaj. Spremeniti moramo način življenja. Novi rezultati raziskav eh, skrajšanja delovnega časa kažejo, da bi na ta način lahko dosegli veliko, ko gre za zmanjšanje izpustov. In morda je to aktualna tema. No, danes dopovdne nimamo časa natančneje se ukvarjati s temi vprašanji, ampak bojim se, da bomo doživeli neke vrste burnout, torej izčrpanost v teh razpravah. Treba je spremeniti način življenja, da bomo imeli tudi več časa za družine in otroke. Madame Grostet. Gospa Grostet, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. tistim poslancem, ki so se nam eh, pridružili na novo v tem sklicu Evropskega parlamenta, bi želela povedati, da to ni prva razprava o tem, da o teh zadevah razpravljamo že kar dolgo časa. Vemo, kaj je treba narediti v boju proti podnebnim spremembam. Gre za delo, ki ga je eh, pod vodstvom gospoda Florenca že opravil naš odbor v preteklosti. In to ni bilo zanemarljivo. Če poslušam današnjo razpravo, se mi zdi, da gre za neko tekmovanje. Kdo bo boljši? 30 odstotkov, 40 odstotkov. Kaj pa z verodostojnostjo? A smo res realni pri vsem tem tekmovanju? Kot da bi sanjarili, se mi zdi včasih. Šokantno je to slišati. Mi smo vendar evropski poslanci, moramo biti resni pri pripravi svojih predlogov in seveda moramo pri tem upoštevati vse podatke, ki jih imamo. Eh, podnebne spremembe, gospodarska situacija, pa tudi naši partnerji morajo to narediti. Seveda bo v Köbenhavnu stvar eh, zelo eh, težko potekala. Vemo, kaj mislijo američani in glede na to se mi zdi, da človek ne more biti prevelik eh, optimist. Evropa mora biti zgled, mora dajati navdih, ampak to pa ne sme pomeniti, da bomo uh, Eh, poskušali mi zastaviti najbolj ambiciozne cilje, kar si jih lahko zamislimo in s tem bomo seveda izgubili verodostojnost in nihče nas ne bo več poslušal. Predsednik gospod Leinen ima prav, ko pravi, da se ZDA bolj uh, usmerjajo v Kitajsko in da jih to, kar se dogaja v Evropi, zelo malo zanima. Moramo torej biti previdni moramo prevzeti zaveze v Köbenhavnu, moramo jih potem tudi izvajati. In če hočemo jih izvajati, potem bomo pač morali narediti nekaj več. Vendar se mi zdi, da tukaj moramo delati korakoma, po fazah. 15 let izkušenj imam v tem parlamentu in kaj sem ugotovila? da dosti krat si zastavljamo previsoke cilje, ki jih potem ne dosežemo in to je porazno za nas, pa tudi za vse tiste, ki spremljajo naše delo. Mislim, da moramo najprej naše partnerje eh, prepričati, da morajo vse narediti, da se temperatura ne bo povečala za več kot dva, dve stopini. Potem uh, krčenje gozdov, jasno, tukaj moramo kaj narediti. Ko gre za uh, prenos tehnologije iz industrializiranih držav, gre gotovo za področje, kjer moramo mi voditi uh, vse napore, biti vodilni. Tehnološki razvoj, ki poteka pri nas in rezultati le tega, je nekaj, kar moramo posredovati uh, državam v razvoju. Potem moramo spoštovati um, intelektualno lastnino in pravice, ki iz lete izhajajo, bolj kot v preteklosti. Če žal ne bomo mogli prepričati američane, ki trenutno vemo, da imajo drugačne cilje, če jih torej ne bomo mogli prepričati za nek mednarodni sporazum, bomo pač dosegli nezadovoljiv Eh, mednarodni sporazum. Ampak potem bomo morali vzpostaviti nek mehanizem za obvladovanje izpustov eh, toplogrednih eh, plinov za obdobje 2013 do 2020. Potem bomo morali uskladiti tudi konkurenčne standarde med eh, razvitimi državami, zlasti s tistimi državami, ki enostavno še niso pripravljene na takšna znižanja. Kolegice, kolegi, vsi delamo za isto eh, stvar in isti cilj, ampak pozivam vas, bodimo realni, delajmo postopoma. Seveda moramo pritisniti na američane in druge partnerje, da se bodo pridružili boju proti eh, podnebnim spremembam, ampak 30, 40 odstotkov, ne vem, če smo lahko tako zelo ambiciozni. To, kar ne smemo pri tem pozabiti, je, da do Köbenhavna moramo ameriške partnerje prepričati o tem, kar moramo zgoditi, ampak eh, ne bodimo pretirano ambiciozni. Hvala, gospa Rodberg. Ja äh, Hvala, gospa predsedujoča. Naj samo spomnim, kakšen je običajno uh, vrstni red govornikov. Cel dan bomo sedeli v tej dvorani, uh, običajno je tukaj akustika dobra, ampak uh, danes vse odmeva, med drugim uh, je to problem tudi za tolmače, kar pomeni, da moramo nenehno imeti slušalke na glavah, da poslušamo in cel dan bomo sedeli v tej dvorani. Prosim torej tehniko, da popravijo to uh, akustiko, takšno, ki je običajna uh, na plenarnih zasedanjih. To smo enkrat uh, v tem sklicu že naredili pred nekaj dnevi. Uh, ne vem, morda se vam ne bo zdelo to pomembno, ampak eh, ustrezne delovne pogoje in okolje pa že moramo imeti. Gospa Rod Berend, to smo že poskušali kot predsedstvo narediti. Eh, preden ste prišli v dvorano, žal se situacija od takrat ni izboljšala. Nihče med nami ni tehnični strokovnjak. Lahko eh, prosimo tehnike, da nam pomagajo, ampak malce bo treba vseeno potrpeti. So mi pa rekli, da čim bolj odmaknete slušalke od eh, mikrofona, ko govorite. Na ta način naj ne bi imeli tega dvojnega glasu. No, vsakdo bo morda uh, sam se moral potruditi za to. Še en postopkovno vprašanje. Frau Präsidentin. Gospa predsedujoča, zavidam vam, ker imate tako dober vtis o tem Evropskem parlamentu. Ampak veste, v administraciji eh, tega parlamenta dosti krat stvari ne potekajo tako, kot si mislimo. Ne bodite preveč optimistični. Hvala lepa. Gospod Gritanasnis. Thank you, Hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz se strinjam s tem, da smo očitno zelo optimistični. Naši cilji so dovolj visoki, ampak narediti moramo še več. Pričakoval sem, da bo ta resolucija bolj konkretna, zlasti, ko gre za države v razvoju. Zlasti zato, ker smo mi tisti, ki zagotavljamo potrebna finančna sredstva. Tako piše tudi v sporočilu komisije, kakšnih 15 do 30 odstotkov emisij naj bi se zmanjšalo pod običajne vrednosti vendar pa nekatere stvari še vseeno niso omenjene v dokumentu. Pa vseeno je dokument dober, zato čestitam pripravljavcem resolucije. Zanima pa me še tudi, kaj se dogaja na kitajskem. ZDA e se bolj zanima za Kitajsko kot za Evropo. Sam sem preživel kar nekaj časa v ZDA e in ljudje v ZDA e se vseeno zanimajo za Evropo, po mojem mnenju. Mi smo tisti, ki smo začeli z industrijsko revolucijo, mi smo predstavili ta problem svetu in bodimo mi tisti, ki bomo pomagali razrešiti sedanje stanje. Hvala. Chris Davis, vous avez la... Chris Davis. Chris Davis, imate besedo, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Z veseljem poslušam to razpravo in imam eno pripombo. Slišali smo o postopnem napredovanju preteklosti po posameznih letih. V Kebenhavnu pa želimo narediti večji korak naprej, postaviti okvir za ambiciozne cilje in ukrepe. Švedski okoljski minister je v našem odboru predstavil svoje pomisleke glede rezultatov, ki jih lahko dosežemo v Kebenhavnu. Treba je uvesti ukrepe za omejevanje povečanja temperature na manj kot 2 stopini Celzija. Treba je vključiti vse glavne akterje po svetu. In v prihodnosti je treba to uskladiti z znanstvenimi dokazi in dognani. V pogajanjih na teh konferencah pa je težava v tem, da imajo vsi zelo oske mandate že v prejšnjih pogajanjih se je pokazalo, da so udeleženci na pogajanjih vedno klicali svoje nacionalne organe, da so ugotovili, dokot lahko grejo. Uvajanje politik, ki bo imelo bistvene posledice za našo industrijo, so na kocki. Mandat za pogajanja preprosto ni dovolj visok in udeleženci lahko med pogajanji ugotovijo samo, da nimajo dovolj pooblastil. Britanski premijer, ki sicer ni iz moje stranke, je rekel, da bo v Kebenhavnu zadnjih nekaj dni. In mislim, da lahko našim nacionalnim organom zastavimo vprašanje, ali so naši ministri in predsedniki pripravljeni preživeti nekaj časa v Kebenhavnu na teh pogajanjih in ali si bodo rezervirali čas za to, da dosežemo rezultat? Hvala. Davis, Peter... Hvala, gospod Davis. Peter Lees. Hvala, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Zakaj te teme ne moramo primerjati z drugimi političnimi vprašanji? Pri drugih političnih vprašanjih se lahko dogovorimo za kompromis. Predsednik Sarkozy je v svojem govoru lani Evro pri Evropskem parlamentu povdaril, da so podnebne spremembe evropska tema in rekel je, da če v naslednjih desetih letih ne bomo preobrnili poti v obratno smer, potem kljub našim vsem naporom ne bomo uh, teh perečih vprašanj rešili. Zakaj? zato ker bodo, bomo potem dosegli tako imenovane tipping points, torej eh, točke preobrata in stvari ne bo moč eh, narediti reverzibilne. En od strokovnjakov je rekel, če je človek pet kilometrov pred obalo v eh, težavah, potem še lahko se reši s plavanjem na obalo. Torej, mi moramo doseči teh pet kilometrov. Vprašanje pa je, kako, kako se angažirati, da jih bomo dosegli. Gre za zelo občutljivo vprašanje. Zlasti pa, kar slišim v ZDA, me uh, dela velikega pesimista. Nekaj konkretnih stvari. Sam sem bil uh, poročevalec parla, Evropskega parlamenta, ko smo razpravljali o vključevanju letalskih prevoznikov v ETS. In to mora biti pomembno za Köbenhavn. Imamo evropsko rešitev, ampak to nam ne pomaga zaradi tega, ker uh, ostali tega niso naredili. Od leta 1990 smo doživeli podvojitev količin izpustov zaradi eh, letalskega prometa. In mislim, da moramo v to resolucijo zapisati, da je treba v vsa ta, vse te napore vključiti tudi mednarodni letalski promet. Tega ne moremo narediti mi, evropejci, sami. Jasno, potem mislim, da moramo govoriti z državami v razvoju. Let iz Kitajske v London ali let iz Indije v ZDA Torej tega ne smemo tako gledati, kot eh, so cilji držav v razvoju. Kajti tisti, ki eh, trpijo zaradi podnebnih sprememb, si enostavno ne morejo privoščiti takšnih eh, letalskih vozovnic. In mislim, da bi to nekako morali vključiti. Drugo področje je pomorski promet. O tem se sploh še nismo pogovarjali. Sami strokovnjaki v mednarodni pomorski organizaciji IMO pravijo, da imamo tukaj veliko možnosti za znižanje emisij. In če te teme mi ne, ne bomo mi prinesli v Köbenhavn kot evropejci, potem se o tem ne bodo tam sploh pogovarjali. Moram reči tudi, da sem zelo razočaran, da naši predsedniki vlad in držav na vrhu v Pittsburghu o tem sploh niso govorili. Naslednja tema, financiranje. Strinjam se z vsemi, ki pravijo, da industrijske države morajo zagotoviti finančno pomoč za prenos tehnologije in za prilagajanje podnebnim spremembam v državah v razvoju. Vendar ne smemo narediti napake in misliti, da je to glavna tema, torej tehnološki transfer in finančni transfer. Ne, glavna tema je boj proti eh, klimatskim spremembam. In voditeljem držav v razvoju moramo povedati naslednje. Če bo do podnebne spremembe takšne, kot to napovedujejo znanstveniki, bodo eh, ljudje, prebivalci držav v razvoju trpeli bistveno več, kot v industrijsko razvitih državah. Ne moremo torej samo reči, dve milijardi bomo dali, podpisali bomo nek mednarodni eh, sporazum. Ne, moramo tudi apelirati na voditelje držav v razvoju, da ne pozabijo na to. Zato se strinjam z vsem, kar je rekel Karl-Heinz Florenc, namreč namenskost eh, finančnih sredstev moramo vključiti v to resolucijo. Občutljivo vprašanje je, kako bomo zbrali ta finančna sredstva in kako jih bomo porabili. Mislim, da to, kar nam predlaga komisija, niti ni tako neumno. Obstajajo neki, uh, neki odzivi, refleksi v državah članicah, čez da, uh, ker imamo slabe izkušnje iz preteklosti, tega ne bomo naredili. Ampak mi kot Evropski parlament moramo uh, biti zainteresirani za to, da obstajajo neki do, nek, neka sredstva, neki medvladni skladi, na katere sploh ne moremo vplivati potem pa se pritožujemo, ja, nič ne moremo vplivati na porabo teh sredstev. Zato ta eh, predlog komisije, da eh, proračunski element vključimo v to resolucijo, ni slab, zato ker bomo potem lahko nadzorovali ljudi, ki bodo uh, rabili, uh, trošili naša sredstva. Potem ETS. Strinjam se s Karl Hansom Florencom, ne moremo govoriti samo o ETS, tudi pri financiranju. Več kot 50 odstotkov Eh, emisij v EU prihaja iz eh, tistih industrijskih sektorjev, ki sploh niso vključeni v ETS sistem. Torej, v cementarnah, jeklarnah naj bi sedaj delavci sami bili odgovorni za to, da imamo mi tako velike izpuste. Ne, vse industrijske in gospodarske sektorje moramo vključiti in zato se mi zdi norveški predlog, namreč, da bi pravice držav članic do izpustov eh, vključili v možnost financiranja te pomoči. To se mi zdi dober predlog in mislim, da je to treba povezati s konkurenčnostjo. Še zadnja stvar, to, kar potrebujemo, je politično vodstvo. S Chrisom Davisom se strinjam. Apelirati moramo na naše ministre, predsednike vlad, predsednike držav. Zgrabiti jih moramo za ovratnik in jim dopovedati, kam morajo iti. Obama uh, sedaj na široko razglaša, kaj hoče narediti, kaj bo naredil in tako naprej. In vesel sem, da je v Montag, eh, pardon, da je v ponedeljek eh, povedal, da bo prišel v Köbenhavn. Ampak potem sem slišal, da verjetno uh, je to enako pomembno za en kakor njegova pomoč mestu Chicagu, ki se poteguje za poletne olimpijske igre leta 2016. Hvala, gospa Jordan Cizel. Hvala lepa za besedo. Um, tudi jaz se pridružujem tistim kolegom, ki so omenili, da pričakujejo konkretne predloge od svetovnih voditeljev v Kevenhavnu in da bodo govorili o tem, kaj je možno, ne pa tisto, česar ni možno storiti. Eh, bi pa poleg eh, Kitajske rada omenila še eno državo, ki pa mene še bolj skrbi, kot je Kitajska, to je pa Indija. Odnos Indije eh, in njena odgovornost do podnebnih sprememb in ukrepanja na tem področju se mi zdi zaskrbljujoče in tudi o tem bi lahko kaj več spregovorili. Nasploh pa sem glede na to, kako se oglaša predsednik Obama tudi glede Združenih držav Amerike, imam določeno skrb. Sicer pa bi rada opozorila na nekaj drugega in sicer na to, da so podnebne spremembe horizontalno, uh, horizontalno področje in da so prešle zgolj iz, iz okoljske perspektive na mnogo širše področje. Eh, in tu v parlamentu imamo več odborov, ki so pristojni za ta področja, eh, med drugim recimo za energetiko, raziskave, industrijo je odbor ITRE in včeraj smo predstavniki političnih skupin sedeli več kot tri ure skupaj um, in študirali to resolucijo, ugotovili, da je resolucija sicer dobra podlaga, da pa določene stvari v tej resoluciji manjkajo in smo pripravili tudi amandmaje. In jaz zdaj na tem mestu prosim ta odbor, da bi, uh, da bi upošteval ta, te naše uh, Eh, predloge, naše amandmaje in tudi upošteval našo pristojnost na teh področjih, ki so zelo pomembna za to, da bomo tudi eh, uspešni pri eh, znižanju globalne temperature. Naj nekaj od teh, teh stvari omenim na tem mestu. Razvoj nizkoogljičnih tehnologij bo, se bo možen le s pospešenim sodelovanjem na področju raziskav, razvoja in potem tudi prenosa tehnologij. Tu moramo razmisliti tudi o novih modelih, o tem, kako pritegniti v to sodelovanje ne samo razvite države, ampak tudi eh, države v razvoju, eh, kajti le na ta način lahko tudi ustrezno najdemo, najdemo nek ustrezen odnos, ki bo eh, zagotavljal neko pošteno zaščito intelektualnih eh, pravic, hkrati pa tudi eh, prenos tehnologij širom po svetu, ne zgolj v razvite države. Eh, potem skrbi nas seveda carbon leakage, se pravi uhajanje ogljika, ne predstavlja rešitev, rešitve ne predstavljajo ukrepi, ki bodo um, povzročili prenos tehnologij izven Evropske unije, ampak samo uh, nek globalni dogovor, ki bo preprečil uhajanje oglika. In uh, menimo, da bi v to resolucijo sodilo, neko, da izrazimo pričakovanje, da bodo razvite države, industrijske raz, eh, države eh, vložile v ukrepanje na področju podnebnih sprememb vsaj toliko naporov kot tudi Evropska unija. Energetika je največji onesnaževalec eh, eh, in povzroča največ izpustov toplogrednih plinov, zato smo izpostavili eh, učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije, pa ne kot ukrepanje znotraj Evropske unije, ampak kako bi bilo možno ehm, to sodelovanje razširiti tudi izven evropskih meja. Ehm, potem uporaba fosilnih goriv, ehm, tudi izredno pomembno vprašanje tako za Kitajsko kot tudi za Indijo. Eh, mislimo, da bi tudi tu eh, morali v svoji resoluciji podati eh, neko podporo za širše mednarodno sodelovanje in za razvoj čistejših tehnologij pri izrabi fosilnih goriv. Ehm, in naj zaključim s tem, no, da prav to pospešitev mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in razvoja namreč eh, pomeni tudi eh, neko eh, in pa iskanje nekih novih modelov pomeni tudi možnost ehm, hitrejšega transfer in bolj poštenega transfera tehnologij v tretje države. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gilles Pardnev. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi. Sveta sem zadovoljen stališči, ki jih predstavlja predlog resolucije in z usmeritvijo te resolucije. Ampak treba si je pogledati še finančni del. Pogledati si moramo cilje, In kaj pravimo v tem predlogu resolucije? Tukaj moramo zagotoviti, da bomo s pravimi finančnimi sredstvi ponovno zagnali gospodarsko rast. Omenjamo tudi uhajanje oglika in davek na oglik. Tukaj treba zmanjšati tveganje in tudi to moramo vključiti v naše razprave v Köbenhavnu svežen za energijo in podnebne spremembe mora biti oblikovan tako, da bomo spodbudili tudi tretje države, da se pridružijo k temu dogovoru. Komisiji sem zastavil pisno vprašanje, oziroma mislim, da moramo zastaviti pisno vprašanje stališčem, da se moramo v to bolje vključiti v pogajanja v Köbenhavnu in da obravnavamo tudi vprašanje uhajanja oglika. Osnutek resolucije, ki je pred nami, mora izpostaviti naše cilje in tudi deleže prostih kvot. Pravice do izpustov in tudi ukrepe, ki so povezani z električno energijo. Še nekaj drugih ciljev bi lahko vključili v ta predlog resolucije, po mojem mnenju. In to bi potem lahko predstavili v Kebenhavnu. Hvala. Hvala, gospod Parnu. Hvala za to, da ste nakratko predstavili svoje stališče. Zdaj pa gospa Grites Kurtines. Gracias, voy a tratar de ser breve. Hvala, gospa predsedujoča. Bom poskusila na kratko. In sicer bi se rada dotaknila odstavka 17. Sama sem se ravno vrnila z konference o dezertifikaciji v Argentini. Koncept dezertifikacije mislim, da moramo tudi vključiti v razpravo na konferenci v Kebenhavnu. Sama bom podala dva do tri predloge sprememb in sicer v zvezi s 17. odstavkom, kjer govorimo o zmanjševanju emisij skrčanja in degradacije gozdov in degradacije prsti v teh gozdovih. Mislim, da je to treba upoštevati in vključiti. Še druga stvar pa je ta, da mora biti skupna kmetijska politika v skladu s ukrepi za boj proti podnebnim spremembam. Evropska unija ne sme plačevati za krčenje gozdov v južnih državah, kajti vse to prispeva k deforestaciji, k krčenju gozdov in degradaciji prsti. Mislim, da moramo tudi to upoštevati. Mislim, da me bodo tudi druge politične skupine podprle pri teh predlogih sprememb, saj na ta način usklajujemo različne elemente dela pri boju s podnebnimi spremembami. Tudi del obnove gozdov moramo vključiti. Pa še nek element je tukaj, ki ga moramo vključiti v poglavje o financiranju. Jasno moramo nakazati, da ko gre za proces prilagajanja, da bodo na voljo tudi evropska finančna sredstva. Nekatere države se še dobro spomnijo, kako teh finančnih sredstev včasih ni bilo. Indija se je v bistvu odločila, da ne bo šla v Kebenhaven. Mi pa moramo jasno pokazati, da se je Evropa zavezala svojim ciljem in da bo poskusila financirati, če bo to obljubila. Pomagati jim moramo soočiti se s težavami, s katerimi se srečujejo, zato da bodo tudi te države lahko zmanjšale izpuste CO2. In še zadnji komentar. Vključiti moramo tudi koncept o tem, kako naprej po Kebenhavnu. Tukaj govorimo o izpustih iz industrijskih sektorjev, lahko imamo matematične formule v ta namen, ampak V prihodnje se bomo morali osredotočiti tudi na teritorije, na različne regije, na to, kakšno upravljanje gozdov potrebujemo. Potrebujemo celovito politiko za posamezne regije po svetu. Znanstvena dognanja se pojavljajo vsak dan znova, vedno več vemo in ne moremo kriviti samo industrije. In če želimo imeti globalen, celovit pristop do tega problema, ki je prav tako globalne narave, potrebujemo tudi teritorijalno analizo. Zato potrebujemo tudi ustrezno analizo z datumi, informacijami, podatki, tako da bomo imeli jasno analizo, kaj se dogaja v različnih teritorijih po svetu. Zoltan Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Egy komolyan... Hvala lepa. No, danes tukaj govorimo o resnem dokumentu, ampak v Kebenhavnu bo šlo za dve razsežnosti, tako poklicno, profesionalno in politično. Pripričan sem, da je politična dimenzija, politična razsežnost najbolj pomembna. Reševanje globalnega problema se ne more odvijati na lokalni ravni. Evropa lahko pripravi načrte, ampak ti bodo iluzorni, če ne bomo dveh velikih odnasneževalcev, to sta ZDA in Kitajska, prepričali, da naj zmanjšajo izpuste. Švedski okoljski minister je rekel, da lahko pričakujemo od ZDA, da bodo naredili, kar je v njihovi moči. Ampak od Kjota naprej že vemo, kaj to pomeni vse, kar je v njihovi moči. Stališče Evropske unije mora biti jasno, tudi kar zadeva ZDA. Žiskar Desten, ki je vodja konvencije in ki je pripravljal ustavo, je rekel, da Evropska unija ni rival, ampak je partner ZDA. kjer se interesi Evropske unije niso ustrezno zastopali, je prišlo do resnih posledic. Prebivalci tako v Evropski uniji in v ZDA naj uporabijo tudi internet in različne kampanje za to, da se bodo tudi politiki resno lotili tega vprašanja. Mi, euroskeptiki, veliko krat pravimo, da ne moramo predstavljati svojih zamisli v imenu stotin milijonov ljudi, ampak v Kebenhavnu moramo zastopati prebivalce 27 držav. Kar štiri od pet predstavnikov je govorilo o ZDA, ne pa tudi o drugih težavah. Prepričan sem, da mora Evropska unija v tej situaciji zastopati 27 držav in 500 milijonov državljanov. In ne samo v javnem interesu. Moramo pripraviti ZDA, da kot eden glavnih onesnaževalcev na svetu resno sprejme svojo vlogo pri tem. Mogoče bi lahko imeli neodvisnega zastopnika. Gre za vprašanje odgovornosti. Zakaj ne pokažemo te odgovornosti tudi v osnutku resolucije in zakaj ne pošljemo predstavnikov v Kebenhavnu in to tistih, ki želijo nekaj narediti v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Skarakakis. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi začel z naslednjo pripombo. Vedno znova govorimo o financiranju. Ne smemo pa pozabiti, da smo lani približno 2 do 3 milijarde evrov namenili za ukrepe, ki so povezani s gospodarsko krizo. Torej, če imamo politično voljo, potem najdemo tudi sredstva. Ne glede na to, odkot pride ta denar. Naslednja pripomba. Kako bomo porabili ta sredstva in koliko denarja bi naj bilo? Imamo načelo, da naj onesnaževalec plača. To mora veljati. In ta pristop bi morali upoštevati v povezavi z uporabo javnih sredstev, seveda. Kjerkoli je le mogoče, pravno gledano, mora onesnaževalec tudi plačati. Sedaj pa letalski promet in pomorski promet. To je prav posebnega pomena pri tej temi kar se tiče teh dveh področji, ju obravnavamo skupaj, vendar pa sta zelo različna. Letalski promet veliko bolj onesnažuje kot pomorski. Pomorski promet je energetsko gledano najučinkovitejši način in to moramo tudi upoštevati. Kar se ciljev tiče, pa moramo seveda upoštevati energetsko očekovitost. Tudi cilje, ki smo si jih zadali za cestni promet. In mislim, da so tu cilji premalo ambiciozni, kar se cestnega prometa po EU tiče. Lahko tukaj ugotovimo največje onesnaževanje od vseh oblik prometa samo avtomobili povzročajo 50 odstotkov onesnaževanja. In zato moramo to pri ciljih tudi upoštevati, torej energetsko učinkovitost. Prav tako je potrebno si zadati ustrezne cilje, ki bodo upoštevali vsa ta dejstva kar se neuspeha pogajanj tiče, kar se tiče IKO in Mednarodne pomorske organizacije. Tukaj si moramo zadati cilj, da bi pogajanja uspela. Rad bi predlagal dva predloga sprememb. Najprej, kar se točke 18 tiče, gre za mednarodni letalski in pomorski premet. To bom sedaj prebral v angleščini. Tam, torej, kjer imamo možnost, bi naj tudi ta dva sektorja imela enake cilje kot ostali. To bi vključevali tudi cestni promet. In končno bi lahko potem te tri oblike prometa povezali. In potem 19, tukaj pozivamo glede na neuspeh pogovora v okviru mednarodne organizacije civilnega letalstva in mednarodne pomorske organizacije, tukaj ne bi dejal glede na neuspeh pogovorov, dejal bi kot posledica neuspeha pogovorov. Ne smemo pričakovati, da bodo spodletela. Naš cilj mora biti, da ne bi spodletela. Želimo si uspešnih pogajanj. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, eh. Hvala lepa. Ekort. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da nas je kar nekaj že omenilo tisti cilj dveh stopinj, kar je osrednjega pomena v tej resoluciji. Ampak omeniti moramo, da ta cilj dveh stopinj ni samo cilj Evropske unije, ampak je to odobrila skupina G8. Jaz prihajam iz znanstvenega sektorja in vem, da, da če želimo doseči ta cilj, moramo si zastaviti cilj 40 odstotni cilj zmanjšanja, če, želi, če želimo imeti 50 odstotne možnosti, da dosežemo ta cilj. Torej, zastaviti si moramo ustrezne cilje, prave cilje. Gospa Grostet je rekla, da moramo biti dosledni in se tako zdeti na vzven. Ampak poglejmo si Kitajsko. Kitajska gradi veliko vetrnih elektrarn in čez nekaj let bodo imeli največje zmogljivosti vetrnih elektrarn na svetu. In to kaže na to, da obstaja politika in politična volja za spremembe in to moramo narediti tudi mi. Zato pozivam Evropejce in Evropsko unijo, da si jasneje zastavijo cilje dveh stopinj, in da delujemo v smeri tega cilja pri obnovljivih virih energije, pri učinkoviti rabi energije in da si pogledamo tudi, kakšne priložnosti lahko ima evropsko gospodarstvo z zelenim gospodarstvom in potem lahko vplivamo na ZDA in Kitajsko. Hvala. Ja, Kitajska je največji proizvajalec v vseh sektorjih, tudi pri premogu. Ne smemo gledati samo na premog, ampak tudi na druge sektorje. Da pa, Kathleen. Hvala lepa, čisto na kratko, če dovolite. Kar nekaj odličnih komentarjev je bilo podanih in to besedilo je odlično izhodišče. Imamo predlog resolucije In verjetno bo Evropski parlament z veliko večino glasoval za, ampak vseeno mislim, da bi morali spremeniti nekaj delov tega besedila. Zahtevamo jasne cilje za Evropske unije, to je pomembno. Enako pomembno pa je tudi to, da si prizadevamo doseči te cilje. V Evropski uniji se moramo seveda obrniti na države v razvoju, ampak tudi sami se moramo trdno zavezati k izpolnjevanju svojih ciljev, zato da bomo lahko vzgled državam v razvoju. Torej, biti moramo kredibilni in dosledni pri svojih pogajanjih in jasno moramo pokazati, da bomo nekaj proračunskih sredstev namenili za doseganje teh ciljev. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da je to dobro izhodišče in da je to eden večjih izzivov za Evropsko unijo, namreč obnovljivi viri energije. Predlog resolucije se mi zdi odlična ideja, ampak moramo ga še ukrepiti. Tako da bom podala kar nekaj predlogov sprememb za to, da bi se osredotočili na obnovljive vire energije. Menim, da mora Evropska unija igrati pionirsko vlogo tudi pri veterni energiji. Če si pogledamo severni del Evrope in potencijale, ki jih predstavlja morje in veter tam, mislim, da moramo že zato omeniti to v tem predlogu resolucije. Ta predlog resolucije, kot rečeno, se mi zdi, da je dober vzvod za naprej. Hvala lepa. Zdaj pa Matija Zgruta. Hvala lepa, gospod predsednik. Pravkar smo dejali v tej razpravi, da cilji ne smejo biti preambiciozni, da jih ne bi mogli doseči. To, moram reči, me je nekoliko prestrašilo. Mislim, da prav pri podnebnih spremembah potrebujemo ambiciozne cilje. Kaj ti podnebne spremembe in finančna kriza, vse to povezujemo. Veliko krat se pogovarjamo o tem In to smo zajeli v resoluciji, torej, da imamo tudi usporednice, da vse skupaj stane veliko denarja. Vendar pa potem prijemo do točke, ko usporednic ni več. In tega si ne želim sedaj preizkusiti, zato moramo imeti ambiciozne cilje v Kibnhavnu in se moramo pogovarjati o instrumentih, naprimer o prenosu tehnologij. Tukaj moramo paziti, tem trenutku imamo veliko fotonapetostnih modulov v Evropi in jih uvažamo iz drugih celin, ki ne ustrezajo našim kakovostnim standardom in se kvarijo. In potem tudi kršitev patentov. Tudi to mora biti na dnevnem redu. Tukaj ima veliko evropskih podjetij težave s Kitajsko. In tukaj moramo seveda paziti, kako izgleda prenos tehnologije in tega ne smemo gledati samo z pozitivnega vidika finančna kriza. Seveda moramo podpirati obnovljive vire energije. Sam se spoznam na veterno energijo in moram reči, da moramo seveda razširiti tudi zmogljivosti proizvodnje. Da pa moramo to seveda tudi financirati, kljub finančni krizi. Moramo najti in razviti ustrezne instrumente za to. 18.19. Liza je o tem govoril. IKO in Mednarodna pomorska organizacija, to mora biti tema o Kibnhavnu. In seveda o tem se moramo pogovarjati in mislim, da imamo tukaj dober zakon, da bi vključili tudi letarski promet v trgovanje z emisijami. In predlagali smo, da bi tudi drugi stopili v ta sistem. Vedno znova pozarjamo na IKO, da bodo že storili kaj, vendar pa se nič ni zgodilo, tako da moramo tukaj še naprej pritiskati. Moramo to storiti tudi kot delegacija Evropskega parlamenta v Kebnhavnu. Tukaj ne bomo popustili, kajti podnebne spremembe, boj proti letem so možne le na globalni ravni. Sveda lahko govorimo tudi o davkih, vendar pa celo v EU nam vse ne uspe 27 držav uskrediti, kako nam bo pa to uspelo potem po svetu. Zato moramo najprej nadrevati z delom z instrumenti, ki jih imamo in potem videti, kako bomo vse skupaj uskladili. Mi smo začeli z delom, sedaj pa moramo vključiti tudi druge stranke, da bodo sodelovali. Tukaj je pomembno, seveda pomorski in mednarodni letalski promet sta tudi vključena v to. Hvala lepa. Hvala lepa. Richard Zeber. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da se moramo spominjati tudi tega, da moramo seveda delovati na podlagi znanstvenih dognanj, pa tudi seveda človeškega razumevanja in vemo tudi, da se znanstvena dognanja spreminjajo. Seveda imamo kvantno teorijo, ki smo jo razvili nedavno in tako dalje. Tako da število znanstvenikov še ne zagotavlja, da so dognanja tudi pravilna. Zato mislim, da moramo upoštevati tudi zdrav razum. Ko govorimo o podnebnih spremembah, lahko ugotovimo, da ta fenomen obstaja. To je razmeroma nesporno. Veliko znanstvenikov gre v to smer. Druga težava, to je pomembno, pa je ta antropogeni vpliv na podnebne spremembe, torej povzročen strani človeka. In tukaj ima veliko ljudi že pomisleke. In ne moramo kar tako reči, zmanjšali bomo emisije z 2-3 odstotke ali 40 odstotkov in potem se bo to tudi vse skupaj spremenilo, tako kot to napovedujejo računalniški modeli. Tukaj smo nekoliko pod pritiskom. In zato so ukrepi, o katerih govorimo, zelo pomembni, kajti s temi ukrepi lahko spodbudimo gospodarsko politiko, vplivamo na to bolj. In mislim, da moramo o tem tudi misliti, ko govorimo o Kebnhavnski konferenci. Zato mislim, da je pomembno spregovoriti tudi o temeljnih pogojih in EU, kar se podnebnih sprememb mora seveda zagotoviti, da bo prevzel obveznosti iz doje. Seveda pa tudi ne smemo groziti naše industrije. To pomeni, da moramo še naprej zagotavljati našim podjetjem konkurenčnost na svetovnem trgu in tudi gotovost, da bodo lahko nadaljevali svojim delom. In seveda moramo tudi jasno povedati, da podnebne spremembe imajo veliko posledic, ki so različnih oblik. Moramo se seveda lotiti tudi energetske učinkovitosti in tukaj v Evropi imamo veliko priložnost. Energetsko učinkovita gospodarstva so tudi najuspešnejša. Zato moramo prevzeti odgovornost skupaj z drugimi partnerji, istočasno pa zagotoviti tudi to, da bo Evropa vodilna, kar se delovnih mest tiče, kar se odnosa ZDA Kitajska tiče. Moram reči, da sta največja emitenta, skoraj 50 odstotkov izpustov povzročata. Kitajska, moram reči, napreduje, da sedaj stavi na zeleno energijo iz katerega koli razloga že. In v Kibnhavnu Kitajska ne bo tista težavna država. Mislim, da bomo imeli več težav z ZDA in sicer zaradi notranjega mehanizma odločanja. Imeli smo svežen, ki je v predstavniškem domu dobil zgolj malo večino in sedaj je to v senatu. In vsi vemo, da je sedaj tista prednostna razprava reforma zdravstvenega sistema. In Obama si želi te reforme, kar se podnebnih sprememb tiče, pa ni veliko časa ostalo na razpolago. Tako da ZDA verjetno ne bodo mogle podpreti obvezujočega cilja zaradi notranjih razmer. In zato je tudi potrebno oblikovati naše pogajalsko izhodišče glede na izhodišče ZDA. Če nam v Kibnehavnu ne bi uspelo in ne bi dosegli dogovora, predvsem pa ne smemo imeti vere previsokih pričakovanj, ker sem, de, kot sem dejal, so ZDA največja težava. In v bistvu si želim od nove komisije to, da bi se lotili fenomena vode kajti vse posledice podnebnih sprememb imajo pravka z vodo, gre za poplavo, gre za preveč vode ali premalo vode, sušo in tako dalje. Zato mislim, da se moramo bolj osredotočiti na vodo. Še enkrat prosim, da smo realni pri odločitvah, kajti seveda smo mi odlo odgovorni za odločitve znanstveniki pa lahko tudi spreminjajo svoje dognanja. Hvala lepa, gospod Joao Ferreira. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, imam nekaj kratkih opask, če dovolite. Predlog resolucije je dober začetek ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Ampak ta problem je tesno povezan s tem, da smo odvisni na rabo fosilnih goriv v naših gospodarstvih. Prav zato je temeljnega pomena, da je naš pristop horizontalne narave. Zato mislim, da bi lahko zmanjšali razlike, ki se pojavljajo v Evropski uniji in med Evropsko unijo in njenimi partnerji. Prevzeti moramo pobudo pri boju proti podnebnim spremembam. In kljub temu, da imamo pobudo, se še vedno pojavlja nekaj pomankljivosti, naprimer v skupni kmetijski politiki. Poskušamo odstraniti ovire za trgovanjem. Ampak razmisliti moramo tudi o dogovorih o prosti trgovini, kajti tudi ti vplivajo na podnebne spremembe. Tudi ta vprašanja je treba imeti v mislih, ko govorimo o zmanjšanju porabe določenih vrst goriv. To je tesno povezano tudi z neposredno trgovino in proizvodnjo. Vse to pa je povezano tudi z izpusti toplogrednih plinov. Na globalni ravni obstaja velika izmenjava energetskih virov in vse to posledično povzroča segrevanje ozračja. To je resen problem. In samo z gospodarstvom ne bomo mogli premagati te situacije, ko smo se znašli v slepi ulici. Tržni instrumenti bi nam pomagali pri reševanju teh problemov in pri zmanjšanju globalnih emisij. Pogledati pa si, pa si moramo še nekaj konkretnih sektorjev. Na katerih sektorjih se pojavljajo številna vprašanja, zlasti socialne in ekonomske narave. In v teh sektorjih so potrebni tudi okoljski ukrepi. Države članice Evropske unije se srečujejo z različnimi stanji v svojih državah in zato so potrebna, potrebni različni ukrepi po različnih državah članicah. In tudi s tem se moramo ukvarjati. Tudi prispevki po Evropski uniji, ko gre za emisije, se razlikujejo. In to smo videli v preteklosti in vidimo tudi danes. Zato moramo to upoštevati tudi v prihodnje. Sergio Belato. Grazie, Presidente. Eh, io sono qui al Parlamento. Hvala, gospod predsednik. Od leta 1999 sem že poslanec v Evropskem parlamentu. In kar zavidam nekaterim kolegom, ker so tako prepričani, da bomo uspeli pri tem boju. Zavidam tistim kolegom, ki lahko podprejo te ukrepe z zanesljivimi znanstvenimi podatki. Bral sem kar veliko člankov in publikacij, ki so jih izdali znanstveniki, ampak nisem našel niti enega članka, niti enega podatka oziroma dejstva, ki bi pokazal, da, je, da so podnebne spremembe povezane z dejavnostjo človeka. nedvomnih dokazov ni, ampak nekateri naših kolegov, poslancev, so o tem prepričani. Govorimo tudi o luknji v ozonskem plašču, vendar ni dokazal, da je to povezano z človeško aktivnostjo. Vemo pa, da so se nekateri ljudje prav bali sprehajati po obodanskem soncu, ker so se bali, da jih bo sonce ožgalo. ne vemo, kako bi razrešili to ozonsko luknjo. Tudi znanstveniki si niso edini v tem. In to, da so nekateri kolegi prepričani o možnih rešitvah, mislim, da ne more pripeljati do magičnih rešitev. Problemov onesnaževanja se moramo lotevati celovito in na odgovoren način. Ljudje, kot vemo, rečejo marsikaj, ne da bi pomislili na posledice svojih besed, na aktivnosti ljudi, na gospodarstvo in vse podobno. Vse to ima lahko katastrofalne posledice na gospodarstva držav Evropske unije. S tem pa odpiramo vrata tudi drugim državam, ki so vključene v nelegalno odlaganje odpadkov in to vpliva tudi na Evropsko unijo in na vas svet. Govorili smo o državah BRIK, o Braziliji, Indiji, Kitajski in Rusiji in o financiranju ne vemo, ali se financiranje usmerja v prave projekte in ali to še bolj pripomore k nepošteni konkurenci. Vedeti moramo, da če bomo nadaljevali s temi hipotezami, bomo s tem pritiskali na naše industrijske sektore in jih omejevali in to bo imelo negativne posledice poskušamo zaščititi okol okolje, kajti to je nekaj, kar moramo narediti in upamo, da bomo imeli boljšo prihodnost, če bomo zavarovali naše okolje. Zagotoviti moramo ustrezne in prave pogoje za varovanje okolja, kajti drugače bo prišlo do degradacije okolja in to bo imelo hude posledice za vso Evropsko unijo. Za konec naj pozdravim mnenje gospe Grostet. Ona je rekla, da se moramo osredotočiti na cilje, ki so dosegljivi. Ustvariti moramo potrebne pogoje za to, da bomo zagotovili, da naši skupni napori vodijo do konkretnih rezultatov. Že večkrat smo to slišali v tej dvorani. Ampak Nekateri kolegi so podajali komentarje na podlagi podatkov, ki niso dokazi, ampak na podlagi gospodarskih interesov. Ja, vsi moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da se zagotovi, da se investicije, ko gre za energetske vire, izvedejo. Ampak nekateri predlagatelji so rekli, da se fosilna goriva uporabljajo preveč na široko. Ja, seveda. To je res, ampak hecno se mi zdi, da tako rečejo, ko so pa eh, zagovarjali uporabo te goriv. Hvala lepa. Ozonska luknja je manjša tudi zato, ker sedaj nimamo več sredstev, na uporabno sredstvo, ki uničujejo ozon. In morda bi lahko ustavili podnebne spremembe, če bi torej znižali emisije CO2. Saj velik del znanstvenikom nam to skuša povedati. Dobro. Vestlund, prosim. Tak so mykje, herr ordförande. In... Hvala lepa, gospod predsednik. Ni prav redko, da v predvoljenem boju dobim naslednje vprašanje po internetu ali na blogih. Me sprašujejo, ali smo si ogledali kritiko foruma Združenih narodov. Veliko krat je govor o tem, da veliko politiko in veliko znanstvenikov skuša preverjati rezultate foruma. Socialistična skupina je povabila predstavnike foruma in potem smo zastavili vsa vprašanja, ki jih zastavljajo tudi kritiki. In dobili smo zelo verodostojne, odločne odgovore. In zato bi rada priporočila vsem, da storijo to. Torej, potrebno je zastaviti vprašanje forumu in videli boste, da resnično imajo dobre odgovore na ta vprašanja. Potem eh, zdravi razum. Seveda je to potrebno. Ne smemo poslušati samo znanstvenikov, potrebno je uporabljati tudi zdravi razum. Potrebno je torej zagotoviti, da resnično prihaja do ekstremnih dogodkov, naprimer ekstremnih suš, ekstremnih vročinskih valov, ekstremnih padavin, potem bi lahko la sami spoznali zdravim razumom, ali se kaj dogaja, kaj takšnega, kar ni običajno. In mislim, da smo kot politiki odgovorni za reševanje teh vprašanj. Šokantno bi bilo, če kljub zaupanju, ki so nam ga namenili, bi ugotovili, da teh vprašanj zmoremo razrešiti in da bi se sedaj omejili na 30-40 odstotno znižanje na mesto 50 odstotno. Sploh pa je zelo malo verjetnosti, da bomo izpolnili naše cilje, ki jih imamo. Biti pa bi morali še bolj ambiciozni in ne bi smeli sprejemati preveč kompromisov kajti žal okolje ne deluje tako, da bi se morali spopadati ali da bi morali podajati koncesije. Želela bi si torej višjih ciljev. In morda tukaj v parlamentu ne bi dobili široke podpore, vendar pa morda bi si lahko cilje emisij v Kübnhavnu ugledali nekoliko drugače in jih zvišali glede na nova dognanja, bi lahko cilje prilagodili. Ne bi smeli sprejeti emisijskih ciljev v Kebnhavnu, ki bodo čez pet let zastareli, ker bomo potem imeli nova znanstvena dognanja. Vedno znova bi morali potem rezultate iz Kebnhavna spreminjati. In katere so prednosti če bi dosegli te cilje. Imamo seveda družbeno-politične prednosti, pa tudi prednosti pri zaposlovanju in pri varstvu podnebja. Vse to moramo bolj izpostaviti. In končno. Vemo, da so si znanstveniki enotni, da te težave obstajajo, da moramo storiti veliko več, kot to počnemo sedaj imeli bomo velika, veliko družbeno-političnih prednosti, če bomo to storili takoj. Seveda pa moramo vseeno odgovoriti na vprašanje, zakaj kljub temu ne storimo več. Potrebno pa je seveda delovati usklajeno in seveda tudi nasprotna stran ima svoje argumente in deluje proti nam. Vseeno pa moramo pokazati, da bodo velike prednosti za družbo, če se tega lotimo hitro. Uh, Hvala lepa. Filip Žuvan. Euh, Hvala, gospod predsednik, za besedo. Kot nov poslanec moram reči, da sem malo prestrašen zaradi komentarjev in tudi šokiran nad njimi. Veliko skepse je na eni strani, zlasti v luči znanstvenih dognanj in dokazov, ki so na voljo. In na drugi strani je veliko prepričanje, da se ne moremo čisto zanesti na znanstvena dognanja. Nekateri kolegi poslanci pravijo, da moramo okrepiti to resolucijo. Ampak zdrava pamet nam pravi, da moramo res okrepiti ta predlog resolucije. Ampak včasih zdrava pamet kot vemo ne zadostuje. Slišali smo nerealistične besede in komentarje. Naprimer, če bomo zmanjšali količino delovnega časa bomo prispevali k boju s podnebnimi spremembami. Slišali smo tudi komentarje v zvezi z antibiotiki, ki če bi, če bi jih zmanjšali, bi s tem prispevali k zmanjšanju onesnaženja na svetu. Kar nekaj šokantnih zaključkov lahko potegnemo, ampak bolj pomembno pri tej resoluciji, ki sem jo pozorno prebral, pa je naslednje. Nekaj splošnih komentarjev, pa še nekaj bolj konkretnih. Pod splošnimi komentarji naj rečem, da znotraj te resolucije ne moramo reči, da postavljamo pod vprašaj zaveze, ki smo jih prevzeli v preteklosti na področju svežnja energetike in podnebnih sprememb. Ne moramo tega postavljati pod vprašaj, saj je bilo to odločeno in sprejeto v okviru politične razprave. Ne vem pa, odkot prihaja ta cilj 40 odstotkov. Ne vem, zakaj ne bi sprejeli tega. Ampak jaz sem odprt za 40 odstotkov, 50 odstotkov, 60 odstotkov celo. Potrebujemo pa znanstvene dokaze. Ampak v demokratskem procesu, v demokratski razpravi smo zapisali cilj 20 oziroma 25 odstotkov. Zakaj bi zdaj to spreminjali? Mislim, da ne smemo postavljati pod vprašaj odlo odločitev, ki so bile sprejete na drugih ravneh. V točki 2 pa piše, da bi, morali, da bi morale industrializirane države biti vodilne na področju boja proti podnebnim spremembam. Ampak tudi porajajoča se gospodarstva morajo sprejeti zaveze. Tukaj je kar nekaj držav omenjenih. Tri države. Indija, Kitajska in Brazilija. In to so države, ki imajo največji vpliv na onesnaževanje in na emisije na svetu in te lahko tudi uničijo evropsko gospodarstvo. To so neposredni konkurenti evropskemu gospodarstvu. Kitajska, Indija in Brazilija, bi si morale zastaviti enake cilje kot mi. Podal bom predlog sprememb v zvezi s tistimi 40 odstotki, kot sem malo prej omenil. Ta odstotek bi moral biti po mojem mnenju 20 odstotkov. Pa še nekaj v zvezi z zaščito meja. Misliti moramo na evropsko industrijo, ki si mora postaviti okoljske cilje. Ne smemo si dovoliti nepoštene konkurence iz tretjih držav in tretje države morajo tudi, kar zadeva okolja, okolje, upoštevati evropske standarde. Imeti mojo enake standarde. V osmem odstavku pa govorimo o skupnem prispevku Evropske unije k prizadevanju držav v razvoju za zmanjševanje, da ta prispevek ne bi smel biti nižji od 30 milijard evrov na leto do leta 2020. To je cilj. Mislim, da bi morali imeti tukaj številko 20. Hvala. Ja, merci, kolege, komem... Hvala lepa, spoštovani kolega. Kljub vsemu bi rad dejal, da ne drži popolnoma to, kar ste dejali. Poglejte si uvodno izjavo D. Tukaj je zapisano, in to je točno to, kar je sklenil svet, 20 odstotkov do leta 2020. In če bi dosegli dogovor, kjer navno, bi bila EU pripravljena iti do 30 odstotkov. 40 odstotkov, slišim. To se pa nanaša na tretji člen, ki omenja samo to, kar je da odbor za podnebne spremembe. Torej, gre za razpon 25 do 40 odstotkov. To je samo omenjeno da je to po mnenju znanstvenikov razpon, kjer bi se naj pomikale, kjer bi se naj našle in razvite države. To sem želel pojasniti. Linda McKevin. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej na italijanskemu kolegi iz ljudske stranke, ki je govoril o zonski luknji, rečem, da uh, smo dosegli sporazum o tem, kako se zoprstaviti temu. Ugotovili smo, da gre za celo vrsto problemov, ki so s tem povezani. Isto velja za uh, izpuste CO2, kjer so nam tudi znanstveniki ponudili zelo različne izjave in uh, dokaze. Torej, kolegi, ki je pravkar govoril, naj povem, da ne moremo naenkrat sedaj se vrniti na znanstvene dokaze in odločitve, ki smo jih že sprejeli. V Kübenhavnu bo ključno vprašanje, kako pritegniti vse države, tudi druge države, da se pridružijo tistemu, kar smo v EU že sprejeli. Ključno bi bilo pri tem pritegniti v Kopenhagen industrializirane države v razvoju in uh, se pogovarjati o ponudbi. Najprej ponudba za lajšanje posledic v državah v razvoju. Torej, to ponudbo smo lansko leto obravnavali, ko smo pripravljali podnebni svežen. In ta svežen nas zavezuje do 30 ali 20 eh, odstotnega znižanja, 30, če bomo dosegli mednarodni sporazum. 40 odstotkov bi bilo zelo lepo, vendar težko doseči. Že sedaj v svetu slišimo, da obstajajo eh, tihi glasovi, da je 20 odstotkov že dvomljivo. Torej, najmanj 30 odstotkov bi morali doseči, torej eh, cilj je 25 do 40 odstotkov, ampak mislim, da moramo v Kopenhagnu biti oprostite, v Kopenhavnu biti ambiciozni. Torej ne moremo sedaj govoriti na mesto ETS, bomo uvajali posebne uh, davke na CO2, ne moremo iti nazaj, ampak ključni datum je svet konec oktobra. Kaj bo naša finančna ponudba? To bo odločilno vplivalo na to, ali bomo v Kopenhavnu dosegli dogovor ali ne. In svet nas bo zelo natančno spremljal. Komisija je pripravila svežen, eh, komisar Baroso je bil prejšnji teden v ZDA in je predstavil ta svežen. Mislim, da je to dober predlog. Vemo, da je gospodarska kriza še vedno sredi nas, da se vse države soočajo z težavami. Ampak, če ne bomo ponudili nekega verodostojnega svežnja, ne bomo mogli pritegniti tudi drugih. Če tega ne bomo naredili, potem ne bomo mogli znižati emisij CO2. Nič do leta 2050. To lahko dosežejo vse druge države, če pa Indija in Kitajska ne bosta nič naredili, smo uh, se trudili brez uh, haska. Torej, naša finančna ponudba mora biti verodostojna. Mislim, da moramo poštene številke ponuditi, mislim, da moramo tukaj biti ambiciozni, videti moramo, kakšna dodatna eh, sredstva imamo za pomoč, poleg že obljubljene finančne pomoči državam razvoju. Če bomo sedaj državam razvoja rekli, tisto, kar smo vam pred tremi leti v Glen Eaglesu dali kot finančno pomoč in obljubili kot finančno pomoč, morate sedaj uporabiti tudi za boj proti podnebnim spremembam. Ne, dodatna sredstva moramo zagotoviti moramo zagotoviti, da bodo finančna sredstva ustrezno uporabljena, na tem mora biti uh, vzpostavljen mehanizem nadzore, nadzora. Bilateralni mehanizmi mislim, da tukaj niso ustrezni. Vemo, da smo se zavezali v sodelovanju z državami razvoju za eh, razvojne cilje tisočletja, ampak mnoge države v razvoju tega ne dosegajo. In končno, kolegice in kolegi, kaj bo na mizi v Köbenhavnu? če bomo uh, hoteli nekaj doseči, se moramo dogovoriti za neko manjše število točk, ki jih hočemo obravnavati tamo, ne, tam, ne pa na, za, za vse. Razmisliti moramo, kaj mora biti eh, sestavni del ponudbe v Kopenhavnu. Vse podrobnosti ne moramo samo vključiti, lahko eh, kompenzacije, medsebojno trgovanje z emisijami vključimo in tako naprej, ampak to bo preveč ključne točke, potem pojdimo v Washington. Danes kongres v Washingtonu začenja o, o eh, razpravo o zakonu za trgovanje z eh, izpusti. No, ta razprava ne bo enostavna. V Financial Timesu sem prebrala, da mnogo Eh, torej Financial Times piše, da je veliko velikih eh, industrijskih podjetij proti temu, eh, No, če so njihovi predstavniki tudi tukaj, potem naj jim samo to povem. Zakonodaja na tem področju je zelo pomembna. Mislim, da manj ko bodo ZDA pripravljene dogovarjati se, teže boste tudi vi v prihodnje lahko zagotovili si finančna sredstva. Torej na ključne točke se moramo osredotočiti. Na koncu pa še Mario Penijo. Io non volevo, presidente, non volevo. Hvala, gospod predsednik nisem se pravzaprav želel eh, prijaviti k besedi, ampak eh, po pravici rečeno, glede na to, da lahko podprem celo vrsto pripomb v zvezi s Köbenhavnom, sem prišel do ugotovitve, Nemška kabina Tolmačenja v nemščino ni bilo. Dobro, še enkrat, predsedujoči. Rekl sem, da se nisem sprva želel oglasiti, ampak sedaj, ko sem prisluhnil stališčem kolegic in kolegov, sem se odločil, da moram tudi sam kaj reči v tej razpravi. Veliko tega, kar ste ugotovili v zvezi z ponudbo v Köbenhavnu, je nekaj, kar lahko podprem, ampak kakšni pa bodo rezultati, izidi? To pa je bistveno vprašanje. V Köbenhavnu bomo eh, udeležencem uh, posredovali dokument, o katerem danes dopovdne teče razprava. Mislim, da je tukaj predvsej pozitivnih stvari vendar morda še nismo dovolj razdelali, dodelali tega dokumenta, tega predloga resolucije. Nekaj izrazov in izrazoslovja tukaj ni morda najbolj posrečeno izbranih, zlasti glede na lajčno publiko. Konec koncev pa je lajčna publika tista, ki uh, jo posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Če si ogledam kmetijstvo v regiji, z katere prihajam, lahko rečem, da smo prvič opazili bistvene spremembe v okolju. v obliki krčenja gostov. In najprej smo se spopadli s tem. Potem smo se osredotočili tudi na obnovljive vire energije, na programe obnove in razvoja podeželja, pa tudi uporabe obnovljivih virov energije, ko gre za podjetja, firme. Potem nelojalna konkurenca. Dobra, sottolineare, che è possibile. Je bila tema, ki se je pojavila v zvezi s tem. Torej, v razpravi v Köbenhavnu bomo morali seveda nekaj reči tudi v zvezi z razvijajočimi se gospodarstvi. Nekateri ste govorili zlasti o Kitajski in Indiji. In s tem v zvezi se lahko pojavi tveganje uh, vroče razprave o konkurenci, lojalni konkurenci. Zlasti, ko gre za preseljevanje naših podjetij v manj razvite države. Samo na to bi vas opozoril gospod eh, predsednik. Če gre za problem konkurence in konkurenčnosti, če je to problem, ki je že na mizi, se je to morda zgodilo, ker pač eh, naši tuji partnerji ne spoštujejo ustreznih konkurenčnih pravil. Torej, nekaj misli sem vam hotel posredovati. Uh, misli, ki so se mi porodile danes do povdne, ko sem poslušal kolege in kolegice. Zlasti pa bi želel ponoviti tisto, kar me najbolj skrbi, namreč konkurenca oziroma konkurenčnost našega gospodarstva. Hvala. Hvala. S tem smo prišli do konca zelo Eh, bogate, pestre razprave s celotno paleto mnen, ki jih eh, lahko slišimo v Evropskem parlamentu. No, kljub temu konferenca v Köbenhavnu bo potekala, cilj je znižati izpuste podnebnih toplogrednih plinov, plinov CO2, govorili smo o tem, kakšen bo naš prispevek, prispevek Evropske unije in rekli smo, da bomo eh, svoje napore združili s pozivom tudi drugim, da naredimo eh, korak naprej, kajti konec koncev Evropa sama ne more narediti tukaj vsega. Rok za vložitev predlogov sprememb je 1. oktober ob 18. uri, to je jutri popovdne. Vsi, ki imate torej predloge sprememb do jutri, do 18. ure jih morate vložiti, tako da jih bodo lahko še prevedli. Kolegice in kolegi, s tem prehajamo na naslednjo točko, ki je povezana z pravkar obravnavano. Komisiji želimo zastaviti um, ustno vprašanje za ustni odgovor oziroma vprašanje potem pa bomo na plenarnem zasedanju lahko sprejeli to, ta predlog rezolucije. Besedilo tega predloga vprašanja za ustni odgovor ste dobili prevedenega v vseh jezikih. Ima kdo kakšno pripombo? Gospa Grosted. Ja, to je čisto v skladu s tistim, kar smo pravkar rekli v zvezi s predlogom resolucije vendar pred zadnji odstavek, kjer je predlagano zmanjšanje 25 do 40 odstotkom, smo seveda že glasovali o podnebnem svežnju. Tisti, ki ste bili takrat prisotni, veste, kako težko je bilo eh, pripeljati to delo do konca dvajset odstotkov smo rekli do leta dva tisoč dvajset trideset odstotkov pa če bomo dosegli sprejemljiv mednarodni sporazum tukaj je zapisano petindvajset do štirideset odstotkov mislim da mnogi med nami tega razpona ne moremo sprejeti mislim da se moramo držati in spoštovati zavez ki smo jih že sprejeli hvala Hvala. Slišal sem, da v podnebnem svežju, svežnju so tudi dolgoročni cilji omenjeni, torej zavezali smo se za 20 odstotno zniženje. Na podlagi mednarodnega sporazuma v Köbenhavnu smo se zavezali za 30 odstotkov, to so že dogovorjene in sprejete številke, vendar v razpravi in v sklepu sveta smo rekli, da lahko dosežemo še večje cilje. Do leta 2050 lahko dosežemo celo 80 odstotno znižanje kot cilj. No, vprašanje je sedaj, kako naj sedaj parlament postavi to vprašanje svetu in parlamentu. Gospod Lize, mislim, da je ta razpon 25 do 40 odstotkov nekaj, kar je parlament in kar so inštitucije Evropske unije vedno znova podpirale. To je tudi del dogovora iz Balija. Ampak mislim, da ne obstaja dogovor, da bi šli nad ta razpon. Če bi želeli biti še bolj ambiciozni, bi morali tako v tem odboru kot v celem parlamentu razmišljati in razpravljati o tem. Zato mislim, da so besede največ tukaj za največ, kot piše, bi morali eh, črtati in mislim, da bi se morali eh, osredotočiti na eh, sklepe iz Balja. Nekateri med nami smo sicer bili zato, da smo bolj ambiciozni, a večina pa ne, morda bi o tem še morali kdaj kaj reči. Mislim, da sedaj ne smemo stvari mešati med seboj. Drži, da smo se lani dogovorili za 20 oziroma 30 odstotkov pač v tem svežnju, ampak o čem govorimo tukaj? Tukaj govorimo o tem, kar je IPPC ugotovil kot nekaj, kar potrebujemo. Tukaj gre za dejstva, za, za tista, ki nam jih ponujajo znanstveniki. Če gledamo na to politično sestališče Evropske unije, bi lahko potem ugotovili, da očitno 20 odstotkov ni dovolj. In to nam govorijo znanstveniki. In 30 odstotkov je najmanj, kar moramo doseči. Strinjam se, ne strinjam se s tem, da sedaj črtamo uh, te številke in uh, izbrišemo znanstvene dejstva, znanstvene ugotovitve. Ja, res je, dogovorili smo se za 20 oziroma 30, ampak to je čisto nekaj drugega. Naj poč, pojasnim nekaj. Cilj 25 do 40 odstotkov, to je cilj, ki se nanaša na vse industrijske države. To tukaj piše. To je bilo sprejeto na Baliju, to je vključeno v poročilu IPCC-ja in marca letos je uh, parlament tudi sprejel ta razpon. Torej v Evropskem parlamentu je ta razpon že bil sprejet. In rekli smo, kot je tukaj napišeno zmanjšanje emisij v industrijskih državah za največ 25 do 40 odstotkov, za Evropo pa smo rekli 20 oziroma 30. Torej teh 25 do 40 odstotkov je nekaj, kar je spre, smo sprejeli na Balju, tudi najvišjo vrednost. Evropski parlament je to potrdil in tukaj gre enostavno samo za ponovitev dejstva, ki smo ga že sprejeli in se zanj dogovorili. Gospod predsednik. Naj se vrnem na dokument, ki sem ga pravkar razdelila. 91 odstotkov, 91 odstotkov, ponavljam, naših državljanov je mnenja, da morajo od 25, moramo od 25 do 40 odstotkov ali celo več zmanjšati emisije. 62 odstotkov jih meni, da bi morali uh, sprejeti ta razpon 25 do 40. Gre za državljane industrijskih držav. Ti imajo velika pričakovanja od nas. Seveda razumemo, kaj industrija meni, ne smemo biti naivni, ampak tukaj je treba upoštevati tako znanstvene ugotovitve, kot tudi pričakovanja naših državljanov. Spomnim se, da so nekateri kolegi uh, morda nekoliko pozabili, da na eni strani imamo upanja, na drugi strani pa obstajajo dejstva. Če imamo znanstvene ugotovitve, potem ne moremo kar reči, da te ne držijo. Nekateri znanstveniki žal seveda tudi zapišejo na papir takšne ugotovitve, ki jih naročniki želijo. No, lahko seveda eh, postavimo različna eh, mnenja znanstvenikov na sproti si, ampak eh, v Evropskem parlamentu smo že sprejeli stališča. Teh se moramo držati. Torej, 20-30 odstotkov, o tem smo se dolgo pogajali in dosegli tudi političen dogovor da bi nas sedaj nekdo eh, poskušal prisiliti, da se dogovorimo in podpremo višji odstotek, potem mislim, da bi razvrednotili politično delo in enotnost Evropskega parlamenta iz preteklosti. Mislim, da moramo ostati pri tem uh, odstotku, kajti te, za tega smo se dogovorili po dolgih pogajanjih in uh, dogovorih. Sam nisem predstavnik industrije ali gospodarstva, seveda pa uh, moram njihova mnenja tudi upoštevati. Hvala, Katrin Cuije. Hvala. Samo ena stvar v razmislek. Ne vem, če bomo teh 40 odstotkov naenkrat uh, žrtvovali zaradi različnih stališč, potem gotovo to ne bo dobro. Sama podpiram gospoda Živena. Jasno je, da človeške dejavnosti tukaj ne moremo podcenjevati. Živimo pa konec koncev na živi zemlji, na planetu, ki živi. In stvari se spreminjajo. Grenlandija se imenuje Grenlandija, ker je nekoč bila zelena. Torej upoštevamo celo vrsto zadev. Uh, še Zoltana Balca in še nekoga imam na seznamu. Eh, Hvala, gospod predsednik. Zelo kratek bom. Mislim, da moramo končno že sprejeti neko odločitev, ko govorimo o tem. Uh, vprašanju za ustni odgovor, se moramo vprašati, na podlagi česa delamo, znanstvenih ugotovitev ali javnih mnen, anket. No, če se nek eh, prebivalstvo odloči v, javn, v anketi raziskavi javnega mnenja o nečem, potem ne moremo upoštevati ekstremnih mnen, nekje sredino. Treba se dogovoriti, kaj podpiramo. 5, 10, 20, 25 ali 40 odstotkov. Torej, vprašamo jih običajno prebivalce v takšnih anketah, zakaj bi se odločili. In večina se jih odloči za sredino. Rekli bi lahko celo zlato sredino, ne pa na podlagi poznavanja materije, o kateri se uh, izjasnjujejo. Mislim, da je torej mm, odstotek pomemben in da so javna mnenja pomembna, ampak eh, to ne sme biti uh, eh, naša eh, ustrezna podlaga. Mislim, da pri formulaciji tega vprašanja ne gre toliko za dejstva, kot je rekla Linda Evans, gre za neke vrste projekcije, napovedi za prihodnost. In te so seveda kot vsake projekcije uh, Eh, povezane z negotovostjo. In pri poročilu o oceni Assessment Report je zapisano, torej IPPC je zapisal, da obstaja verjetnost o tem za to in tako naprej. Torej, ne moremo reči, da so to dokončna, dokazana zgodovinska dejstva, gre za projekcije, za pogled v prihodnost. Glede na to, mislim, da bi eh, besedici za največ črtali in strinjam se s eh, Petrom Lizejem, ki pravi, da bi morali, tako kot smo se že odločili v preteklosti, začeti z pogajanji. E, dziękuję bardzo. E, przyznam się szczerze, że e, na początku. Hvala, gospod predsednik. Priznati moram, da se nisem želela oglasiti v tej razpravi. Sem sem prišla zato, da bi slišala vaša stališča. Ne vem, kakšna je situacija pri vas doma, ampak pri nas na Polskem je zelo težko dobiti podporo že za 20 odstotno znižanje. Naša država se ponovno postavlja šele na noge in za takšne, kot je Poljska, takšne države, kjer nimamo visoko razvitih industrijskih panog, je zelo težko dogovoriti se za večje odstotke. Na list papirja človek lahko zapiše vse, papir vse prenese, 80 odstotkov, 100 odstotkov kot pravijo nekateri. Ampak mislim, da moramo ostati prizemljeni z obema nogama trdno na tleh. To, kar moramo poskušati narediti, je rešiti naše industrijske panoge, kajti če bomo imeli zelo visoke odstotke na vrhu tega razmerja, bodo naše uh, industrijske panoge Eh, zamrle, ker se bo proizvodnja preselila v države v razvoju ali druge države, kjer ne bodo tako strogi kriteriji. Mislim, da moramo sprejeti uravnoteženo odločitev. Cilj nam mora biti trajnostni razvoj, ne pa kar uh, zapisati neke obljube, ki jih ne bomo nikoli mogli držati. Hvala. Ampak mislim, da vsi govorimo malce mimo tega, kar je v tem o e, vprašanju. Preberite si še enkrat natančno ta, to vprašanje. E, tukaj piše, da bodo v sporazumu določeni zavezojoči emisijski cilji in e, tukaj je tudi zapisano, da, bo, da komisija priporoča, da, se, da prije do zmanjšanja emisij v industrijskih državah za največ 25 do 40 odstotkov. Torej, gre samo za neke vrste smer, ki jo želimo ugotoviti, v katero boste šla svet oziroma komisija ugotoviti s tem vprašanjem. Ne govorimo nič o tem, kako znanstveniki pridejo do svojih ugotovitev. Ne govorimo nič o tem, kaj mora narediti Poljska ali neka druga država in da mora recimo ta in ta država uh, doseči najvišji odstotek seveda znanstvenikom ne moremo vedno verjeti, kot ste nekateri rekli, ampak vseeno, ne vem, kdo bo potem neka avtoriteta, bo to uh, papež, bo to Dalaj Lama ali ne vem kdo bo. Torej, če bomo tako razmišljali, bomo vse avtoritete postavili v dvom, pod vprašaj. No, lahko rečemo, jaz pač ne verjamem v to in to je tudi ste neko stališče, ki ga lahko človek vzame, ampak to nas ne bo pripeljalo naprej. Peter Lize, ti boš dobil besedo ob koncu, prej pa imam še tri. Gospa Weisgerber, gospod Jorgensen, potem gospa Weisgerber. Predsednik, prav imate besedilo tega vprašanja za ustni odgovor, je takšno, da govori o največ 25 do 40 odstotkov in to je povezano s četrtim poročilom o oceni. Argumente nekaterih držav članic razumem. Gospod Zeber, mislim, da ima uh, dober predlog, da ta, to naj, na najvišji odstotek črtamo. Uh, Torej, zdi se mi naslednje pomembno. Preden bomo govorili o 40 odstotkih, potem moramo to povezati, če smo že tako ambiciozni, s zahtevami do drugih držav sveta, ZDA, Kitajska in tako naprej. In istočasno zahtevati od njih, da spremejo zaveze za zmanjšanje. Torej, vsaj velike industrijske države bi morali vključiti v to. Kajti razprava je pokazala, da mi sami zmanjšanja emisij CO2 nikoli ne bomo. Uh, dosegli v tolikšni meri, da bi eh, preprečili nadaljne podnebne spremembe. Če hočemo to doseči, moramo to narediti skupaj z drugimi državami. Preden sem vas slišala, vašo zadnjo pripombo, gospod predsednik, in z njo se strinjam, sem nameravala eh, predlagati, da bi to naredili korakoma. Če bodo tudi druge industrijske države nam sledile, potem lahko gremo tudi Eh, mi dlje. Torej, ta višji, to višjo vrednost predlagam, da črtemo. Gospod Jorgensen. Um, Hvala. Lahko bi vam predaval celo zgodovino Grenlandije in vam pri tem eh, povedal, zakaj se Grenlandija imenuje Gren, torej Greenland, kar v angleščini pomeni zelena dežela ampak eh, bojim se, da nimamo časa za to. Drugi kolegi vam lahko kaj povedo o to. Mislim, da je 40 odstotkov pravijo nekateri premalo, drugi pravijo preveč, ampak to ni relevantno. 4 ure ali nekaj ur, recimo, se že pogovarjamo o tem, kaj bo v tej resoluciji, kaj bo v tem vprašanju odpiramo ponovno razpravo, ki smo v tem odboru in tem parlamentu že večkrat vodili v preteklosti. Veliko krat smo že o tem govorili v parlamentu in sprejevali sklepe. Torej, to besedilo je popolnoma enako kot v prejšnjih eh, eh, situacijah. Za nič novega ne gre. To, kar smo se dogovorili v Baliju, je tukaj vključeno in o tem je odločen in to podporo Evropski parlament večkrat. Ja, to je tudi informacija, ki sem jo pravkar dobil. 11. marca letos smo v resoluciji parlamenta sprejeli natančno to besedilo, ki je v tem stavku. Torej, z veliko večino smo to bili sprejeli na plenarnem zasedanju in podprli to usmeritev. Vprašanje je sedaj, a hočemo narediti korak nazaj? Tokrat to ne bo ne vem kako dobra popotnica tistim, ki bodo šli v Köbenhavn. Mislim, da bodo potem lahko rekli nič drugega ali pa najmanj to, da nismo koherentni in dosledni. Torej, preberite ta stavek še enkrat o vseh industrijskih državah je tukaj govora, gre za uh, ugotovitve v okviru posebnega organa Združenih narodov in nis, ne gremo nič dlje, kako smo to že rekli, določili. No, imeli smo neko, recimo temu, zanimivo razpravo, ampak eh, mislim, da ta ne bo veliko prispevala k spremembi tega vprašanja. avtorji lahko sicer spremenijo to besedilo, ampak eh, gre morda za to, da ne smemo biti preveč eh, konzervativni. Poskušajmo res dopovedati vsem, zlasti ZDA, da hočemo narediti več in da bomo vzeli resno vse ugotovitve znanstvenikov. In to je dokončno smisel tega stavka. Peter Lize. Yeah. Ja. Yeah. Hvala, predsednik. Prvič, za razliko od drugih, se mi zdi, da mora IPCC biti temelj za naše delo. Vendar ne smemo eh, na ta način diskreditirati ne papeža, ne Dalaj Lame. Ampak naj vam povem, 11. novembra se bomo še enkrat pogovarjali s podpredsednikom IPPC-ja, Zato vsi pridite vendar na to razpravo. Takrat lahko razčistimo nekaj teh stvari. Torej, 11. november sestanek s podpredsednikom IPPC-a. Drugič, drži to, kar pravite, namreč naša evropska strategija je 20 odstotkov v primeru mednarodnega sporazuma, 30 odstotkov, ampak seveda drži tudi to, kar ste vi rekli, gospod predsednik, pri mednarodnih eh, sporazumih smo vedno govorili o tem, da naj bi dosegli 25 do 40 odstotkov. Nikoli nismo govorili o najvišji številki in tega nihče tudi ne sme razumeti. Po veliko težavah smo se sedaj dogovorili z Japonci, da bodo podprli 25 odstotkov. Američani niti 25 odstotkov ne podpirajo. Iti sedaj preko 30 odstotkov, ne vem. Čez dva tedna, ko bomo na plenarnem zasedanju eh, odločali o tem, bomo pač odločali o tem. Ampak kaj bomo napisali sem? Poročilo Florence, tretja točka, piše naslednje. Cilj je 20, 25 do 40 odstotno znižanje, zmanjšanje emisij. In prav imate, to moramo tudi tukaj zapisati vprašanje, ampak v poročilu Florence ne piše za največ, kar zadeva ta najvišji razpon, najvišjo vrednost. Veste, kaj to je razprava, ki jo lahko uh, začnemo ad ovom, torej od vsega začetka ponovno. Čez dva, če se čez dva tedna moramo uh, odločiti o tem, ali bomo podprli to resolucijo, je treba malce bolj trezno gledati na to. Hvala. Kolega Lize, äh, citirali ste poročilo Lorenci iz 4. februarja, ampak obstaja tudi naša resolucija z 11. marca, sprejeta en mesec kasneje. Tukaj je zapisano skupno zmanjšanje CO2 emisij za največ at the high end v originalu, kot citira predsednik, 25 do 40 odstotkov. Torej, marca smo se odločili na, za največ. Dobro. Torej, če obstaja predlog spremembe, da črtamo za največ, potem bi morda lahko celo glasovali o tem. Ampak bolj pošteno bi se mi zdelo, ker nas je zelo malo tukaj še ostalo, da naslednji teden sklepamo o tem in glasujemo o tem. Prej sem že rekel, da bodimo koherentni, in da ne spreminjamo stališča iz meseca v mesec. Mislim, da gre tukaj konec koncev samo za vprašanje, ne za neko zahtevo, ne za nekaj zavezajočega in morda bi v nekem vprašanju to že lahko vključili, ampak dobro. Priporočil bi vam, da to ostane nespremenjeno. Če pa bo mnogo vas proti, potem bomo, ne vem, morda celo naslednji teden morali kaj reči. Kolega Lize se strinja, da ostanemo koherentni, dosledni. Kolega Zeba. Gospod Zeber, predsednik, predlagam, glede na to, da nas je malo tukaj, da glasovanje premaknemo na kasnejši čas. Mislim, da bi bilo treba glasovati, kajti v zvezi s tem vprašanjem je veliko različnih stališč. In eh, najbolj pomemben dokument je seveda dokument eh, odbora za podnebne spremembe, torej gospoda Florenca. Mislim, da bi bilo pošteno, eh, zato da pridemo do pravega mnenja v tem odboru, da preložimo na kasnejši čas to glasovanje. Gospa Hasi. Uh, ja, ena možnost je. Yeah preložiti glasovanje na kasnejši čas, ampak ne pozavemo, da tudi proti ustnemu predlogu sprememb na uh, vprašanje za ustni odgovor lahko imamo uh, negativna mnenja ali nasprotovanja kolegic, kolegov. Če bomo glasovali eh, ločeno, potem uh, mislim, da lahko pridemo do neke rešitve. Saj predsednik odbora za poslovnik mislim, da je tega mnenja. Še enkrat sprašujem, imate kakšen predlog sprememb, da ločeno glasujemo o tem najvišjem odstotku? Da. Kdo je za to, da črtamo iz tega vprašanja besedi za največ?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 Karl Heinz Florenc tudi tega ne bi mogel rešiti. 19 proti 11, torej besedici ostaneta. Sedaj pa sprašujem, kdo je za to, da bi to vprašanje v tej obliki postavili komisiji in svetu? Dignite roke. Do proti. Kdo se je vzdržal? 23 za, 6 proti, torej sprejeto. Hvala lepa. Za dopovdne smo končali se sejo, ob 15. uri pa bomo nadaljevali s pogovorom s komisarko Vasiljev.